Well, colleagues, we are now... Ja, kolegice in kolegi, sedaj prehajamo na obrazložitve glasov. In ker je zelo pozno in se lahko zgodi, da ne bomo šli skozi eh, vsa poročila in vse obrazložitve, ki so prijavljene, bi vam vnaprej rad povedal, če tega ne bomo naredili v pol ure, bomo prestavili uh, določene obrazložitve na jutri po glasovanju. Lahko pa seveda tudi v pisni obliki obrazložite svoj glas. Torej, če sedaj ne morete predstaviti svoje obrazložitve ali pa če greste na kosilo, spomnite se, da svoj glas lahko obrazložite tudi v pisni obliki. Torej, začnimo. Eh, s poročilom eh, gospe Balcani o proračunu 2012. Imamo tri prijave. Najprej gospa Andrikene. Prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Pred enim letom smo sprejeli proračun za leto 2012. Vedeli smo, da bo to deficitaren proračun. V letošnjem letu pa komisija ni imela nobene izbire in lahko je samo pač povedala, da manjkajo milijarde za to, da se pokrijejo obveznosti. Evropska unija mora seveda pokriti vse svoje obveznosti. Eh, Eh, države članice pa so zbrale samo 6 milijard evrov. Upamo, da bo odprti dolg pokrit čim hitreje v začetku naslednjega leta in to je seveda izziv za vse tri institucije, eh, parlament, svet in komisijo, pač eh, vsi morajo najti dogovor. Izkušnje s proračunom 2012 so seveda signal za vse eh, nas. Mi vemo, da se eh, sklicujejo vsi na finančno krizo, eh, vendar če se bo taka situacija nadaljevala taka, na takšen način bodo ljudje izgubili zaupanje v Evropsko unijo. Gospod Henan. Eh, torej, prej je eh, govornik, eh, seveda eh, in predsednik parlamenta. Eh, podpisal eh, proračun za leto 2013 eh, in je seveda izpostavil, da gre za povišan proračun v primerjavi seveda s prejšnjim eh, proračunom. Vendar. Eh, Kljub varčevanju se proračun iz leta v leto povečuje in gre v samo eno smer. Kot kolo, ki se pač mora premikati naprej, sicer se bo eh, prevrnilo. Eh, vendar, eh, zakaj se to dogaja? Zaradi tega, ker pač se kupuje lojalnost posameznih skupin po Evropi in mnogi po Evropi dejansko živijo od bruselskega eh, sistema in če jim pač ne damo denarja, bo eh, njihovih eh, podjetniških podvigov takoj konec. Hvala lepa, gospa Basesku. Eh, torej, okrepitev. Eh, obveznosti je seveda zelo koristna eh, zaradi eh, tega, ker pač moramo izpolniti obveznosti in ker se bomo na ta način tudi izognili finančnim eh, sankcijam. Pomembno je seveda, da tudi ljudje, ki smo jim obljubili in dolžni denar, prejmejo ta denar. Mi imamo seveda mnoge programe Evropske unije, naprimer Erasm in podobno. In tu eh, se seveda lahko zgodi, da ostanejo brez denarja in zaradi tega je bil rebalans proračuna seveda zelo potreben. Upam seveda, da ne bomo ogrozili najbolj uspešnih politik Evropske unije in eh, mi se soočamo tudi z velikimi problemi, kot naprimer brezposelnost mladih in zaradi tega moramo tudi imeti dovolj eh, denarja za Evropski socialni sklad. Mi seveda moramo zmanjšati določene potrebe tudi zaradi tega, da bomo pač izpolnili dejanske potrebe po denarju. Hvala lepa, sedaj pa sledi eh, poročilo Lavija in Vogan o eh, novem splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2013. In gospa Görling je prva zaprosila za besedo. Ne? Se pravi, naslednji govornik, gospod Jakolino. Je gospod Jakolino tukaj? Prosim, obrazložite svoj glas. Imate eno minuto. Hvala. Glasoval sem za to poročilo za proračunsko leto 2014, kajti mnenja sem, da je s tem eh, Evropski parlament dokazal svojo odgovornost, kajti s tem se zagotovi tudi kontinuiteta, ki se jo ne sme podstaviti pod vprašaj. Torej, v primerjavi s predlogi sveta eh, smo nekaj spremenili, vendar kljub temu to ni povsem v skladu z našimi pričakovanji. Sicer bo to omogočilo določeno rast, kar je tudi v skladu strategijo 2020. Torej, menim, da je, so posebno pomembna zmanjšanja, ki so predvidena za področje notranjih zadev. In mislim, da potrebujemo dovolj sredstev, da bomo zagotovili tudi nove programe za raziskave, za pomoč malim in srednjim velikim podjetjem in predvsem tudi za področje izobraževanja. Jar, pred... Eh, najlepša hvala. Je gospod Jar tukaj? Če ne, eh, gremo lahko naprej, gospe Andrekjene. Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes smo eh, sprejeli eh, novi proračun za leto 2013. Zopet gre za deficitarni proračun, kajti obveznosti Evropske unije so eh, više od proračunskih prihodkov. Proračun za leto 2013 je celo manjši od proračuna za leto 2013. 2012 predstavlja nič cela devetindevetdeset odstotka eh, BDP-ja. In eh, dejstvo je, da imamo plačil za nič cela šest odstotka več, kot eh, je visok BDP. In dejstvo je, da bi morali Eh, bolje financirati tudi konkurenčnost. Tu smo predvideli več eh, eh, sredstev dodatnih 4,8 odstotka. Evropska komisija nas je posvarila, da nam bo zmanjkalo denarja v proračunu in v teku leta bomo torej morali nadzorovati eh, proračun eh, in ga pregledati. Gospod Tenok, naj čestitam ciperskemu predsedstvu za to, da je bilo kako s tem pogajanjem o proračunu za leto 2013. Eh, dejstvo je, da eh, ta proračun temelji na paradigmi iz 50-ih let prejšnjega stoletja, se pravi varnost prehrane in podobno. Eh, dejstvo pa je, da to danes ne drži več. Treba je tudi predvideti eh, sredstva eh, revnejšim eh, državam, treba je predvideti sredstva za znanost, tehnologijo, infrastrukturne projekte. Pomembno je, da izvedemo tudi reformo SKP-ja. Mi moramo zlasti eh, eh, Eh, zmrzniti proračun Evropske unije in dejstvo je, da obšalujem vsako realno povečanje proračuna za leto 2013. Hvala lepa, gospod Repo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glasoval sem za to pomembno poročilo pogajanja. Uh, Eh, so bila podobna farsi zaradi eh, strogega pristopa držav članic. Eh, nam je zmanjkalo denarja, tudi nacionalnih prispevkov bo manj in zaradi tega tudi komisija ne bo mogla plačati določenih računov. Države članice so zahtevale zmanjšanje proračuna hkrati pa so zahtevale velike podpore, zato da bi se odzvali na socialni pritisk zaradi krize in vse večje brezposelnosti in zmanjšanja konkurenčnosti, smo se morali dogovoriti glede tega proračuna. In gospod predsednik, dobra novica je, da bomo ob koncu leta dobili dodatna sredstva za to, da pokrijemo deficite eh, iz tega leta, torej za naslednje leto potrebujemo uravnovešen kakšen eh, proračun. Hvala lepa in sedaj naslednji govornik je gospod Hanan. Eh, torej ta argument mi je zelo všeč, da je evro, ki ga porabimo na ravni Bruslja, eh, več vreden kot evro porabljen na nacionalni ravni. Zakaj ne bi kar rekli, Eh, zaposlimo vse kot eh, državne uslužbence. Na ta način bomo postali zelo bogati in Evropska unija bo eh, bolj premožna. Dejstvo je, da taki stimulansi ne delujejo niti na nacionalni ravni. In to ne deluje zlasti takrat, ko porabo oddaljimo od ljudi, ko jo centraliziramo v institucijah. In kaj mislite torej s tem similansom? E, vzdrževanje e, višjih e, plač, privatnih letal za komisijo. To je najbolj nekoristna oblika porabe. Torej na ta način pravzaprav ne bomo dobro porabili davčnih sredstev. Hvala lepa, gospa Basesko, kot zadnja. E, najlepša hvala. Torej, e, glasovala sem za to poročilo zaradi tega, ker moramo v sedanji situaciji sprejeti e, ta proračun. Eh, treba je seveda okrepiti konvergenco med parlamentom in svetom in eh, to se je seveda tudi pokazalo v zadnjih eh, pogajanjih. Novi proračun kaže tudi, da je potrebno izpolniti obveznosti prevzete v preteklosti. In eh, mi moramo seveda glede vsega tega doseči čim prej dogovor. Treba je seveda tudi upoštevati fiskalno politiko držav članic in eh, potrebne so investicije v eh, gospodarski razvoj in stabilnost. Kar pa zadeva financiranje najbolj pomembnih evropskih politik, tudi to moramo zagotoviti. Pomembno je, da s prvim proračunom spodbujamo rast in kohezijo v Evropi. In sedaj pa še en govornik, gospod Kempel. Eh, gospod eh, predsednik, naši prebivalci so zelo zaskrbljeni zaradi tega, ker pač je treba plačevati eh, še eh, več denarja za Evropsko unijo. Mi na dan eh, plačujemo 53 milijonov bruto in veliko se porabi za birokracijo. In že 18 let je tako in to seveda ni dovolj. Torej, zahteva se še več denarja za letos in tudi za naslednjih sedem let. Na kateri planetu živimo? Na Marsu, na Veneri, na Plutonu? Eh, torej, treba je vedeti, da v Grčiji ljudje trpijo. Pogoji eh, v Grčiji so slabši kot v eh, Nemčiji v 30. let prejšnjega stoletja zaradi političnega evra in to je sramota. In sedaj pa govorimo seveda tudi o tej porabi zaradi potrebe potovanja med Strasburom in Brusljom. Torej, mislim, da ne smemo porabiti niti uh, centa več, dokler pač Evropska unija ne uredi svoje hiše. Uh, hvala lepa, s tem smo zaključili to obrazložitev uh, uh, glasov. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospoda Zasade. Gre za uh, zemljske storitve na evropskih letališčih. Gospa Lara Komi je prva. Hvala, gospod predsedujoči torej, umikam svojo eh, obrazložitev glasov, kajti eh, tudi glasovanje o tem poročilu smo preložili. Hvala za to kratko obrazložitev. Sedaj pa do bi besedo gospa Iva Zaniki. Ali je gospod Zaniki tu? Ne. Dobro. Naslednji je gospod Zimke. E, ja Hvala lepa. Želim samo povedati, da sem eh, glasoval proti poročilu o storitvah zemljske oskrbe. Če si ogledamo osnutek zakonodajnega akta, potem se bo eh, se je odbor za promet s tem ukvarjal oziroma se bo vrnil tja. In sicer gre predvsem za večjo konkurenčnost na letališčih. Eh, Eh, med eh, ponudniki teh storitev. To je sicer dobra ideja, ampak kljub temu moramo biti zelo previdni, da bomo zagotovili, da to ne bo vodilo do negativnih učinkov za kakovost teh storitev. In temni element teh storitev je, da se zagotavlja predvsem varnost potnikov in tudi varnost letov. In zato smo si zato tudi prizadevali, ko smo pripravljali ta zakonodajni akt. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Malo me je začudila reakcija eh, poslancev in tudi komisije. In sicer gre za nadaljno odpiranje trga eh, za konkurenčnost, za večjo konkurenčnost in tudi kakovost. Tudi Združeno kraljestvo ima prost dostop do tega in ta svobodni trg pri nas zelo dobro deluje. Seveda je možno izboljšati standarde kakovosti in zato gre v tem predlogu. Um, mislimo, da je prost dostr, dostop do trga na vsak način pomemben in da naj bi bil dokončni cilj popolna, popolna liberalizacija tega trga. Ne vem, zakaj še nadaljne restrikcije. Če to zdaj vrnim, vrnemo odboru, uh, potem uh, upam, da je namen, da se dosiže ta cilj, ne pa, uh, da se poslabša to, kar je bilo doseženo dos, že doslej. Sedaj, doslej, sedaj pa ima besedo gospod Štadlar. Gospod predsedujoči, glasoval sem za to poročilo odbora, eh, s katerim je bil zabrnen predlog komisije in uh, Jaz bi bil za to, če bi zabrnili eh, celoten predlog. In sicer zato, kaj ti uh, eh, gre za preveč uh, želja po liberalizaciji, kaj ti kakovost teh storitev se s pritiskom glede liberalizacije ne izboljša, temveč ta kakovost se slabša in to v kritičnem področju, kjer je varnost še kako pomembna kajti gre za varnost letališč in to se mi zdi noro. Razen tega se mi zdi, da je to tudi iz socialno-političnega vedika neumno. E, letališča so seveda odvisna tudi od tega, kako jih sprejemajo e, ljudje, ki živijo tam blizu. Če e, izgubljamo delovna mesta, ker jemljemo delovno silo od drugot, potem Eh, ta akceptanca med lokalnim prebivalstvom za letališča ne bo več zagotovljena. Gospa Bazesko je na vrsti naslednja. Hvala, jaz sem glasovala za to poročilo, kaj ti mnenja sem, da, predlog, da bo predlog komisije izboljšal učinkovitost eh, storitev zemljske oskrbe in izboljšanje zakonodajnega akta bo tudi nadalje odprlo trg. Kljub temu pa je treba še rešiti nekaj vprašanj, da, bo, eh, za da bodo za potnike zagotovljeni boljši pogoji. Treba je predvsem izboljšati kakovost. Mislim, da je odpiranje trga storitev ozemeljske oskrbe, da je to treba zagotoviti na ravnotežen način, kajti tako bomo preprečili nestabilnost, ki eh, vodi tudi do drugih problemov in ki povečuje stroške za potnike. Razen tega želim eh, usmeriti pozornost na to, da potrebujemo minimalne standarde za izboljšanje kakovosti storitev in operacij na letališčih. Hvala. Sedaj pa lahko gremo na obrazložitev glasov o poro, eh, poročilu UGIAS dodeljevanje slotov na letališčih Evropske unije. Prva je na vrsti gospa Lara Kumi. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za ta predlog, kaj ti eh, letalski prevoz eh, zagotavlja predvsem tudi dostop do manj dostopnih regij v Evropski uniji, kar povečuje tudi vključ, vključitev teh regij. Eh, seveda pa je potrim pri tem treba si ogledati tudi deljevanje slotov. In gre predvsem za to, da bi eh, da, to, da se to področje uredi na čim bolj pregleden način. Gre predvsem tudi za to, da uh, del denarja namenjamo uh, Eh, nakupu tih slotov in tudi za izboljšanje infrastrukture, kar naj predvsem pomaga eh, letalskim potnikom. Torej, tisti, eh, tiste družbe, ki imajo Eh, več slotov na letališčih jih uporabljajo predvsem za eh, daljše distance, ne uporabijo pa jih tudi zato, da se izboljša dostopnost bolj odročnih regij in to je treba spremeniti. Sedaj pa ima besedo gospod Binjon. Moramo eh, vedeti, da je razlog za ta predlog predvsem eh, Eh, potencjalna podvojitev letalskih potnikov do 2030. Se pravi, da potrebujemo boljše dodeljevanje slotov, predvsem v prihodnosti, eh, tudi če to zdaj še ni tako hudo. Mislim, da moramo kombinirati eh, te ukrepe, predvsem tudi z boljšo uporabo drugih sredstev prevoza, naprimer z visoko zmogljivostni vlaki na določenih progah. In eh, treba je tudi bolj vključiti regionalne, regionalne letališča, kjer je še veliko eh, potencijala. Potem eh, Eh, tako kot je povedala zadnja govornica, je treba si tudi ogledati, kako je s temi eh, leti na dolge proge v primerjavi s krajšimi. Torej, jaz bom na vsak način še nadalje spremljal to zadevo, predvsem tudi kar zadeva nakup teh slotov. Eh, gospa Makovej se je sicer prijavila, ni pa je v dvorani in zato dobi besedo tako, gosp, tako je gospa Kostelo. Gospod predsedujoči, Torej, nova uredba dodeljevanja slotov predvideva eh, dodeljevanje slotov eh, s trgovanjem in to velja predvsem tudi za Irsko. Eh, v prihodnosti se bo predvsem število slotov na letališču Heathrow povečalo in eh, malo me skrbi, da ko bo začela veljati ta uredba, bo Ryanair eh, Eh, torej eh, Ryanair naprimer ne bo več upoštevala strateških interesov Irske, temveč predvsem to, kaj lahko doseže na letališču Heathrow. In tako kot so povedali tudi že drugi, je treba zagotoviti, da eh, se bolj vključijo tudi regionalna letališča. Sedaj pa na vrsti gospa Pieti Kajnen, ki pa je tudi ne vidim v dvorani, tako da lahko damo besedo, gospod Bielano. Hvala. Torej, eh, preobremenitev evropskih letališč je en največjih izzivov eh, za področje prometne politike. In to pomeni, da eh, ne moremo v zadostni meri izkoristiti teh zmogljivosti letališč in zato je treba izboljšati slote čase pristankov in vzletov. Eh, na vsak način pa je treba uh, si ogledati tudi spremembe teh slotov. In zato je dobro, da se predvideva tudi zgornja omejitev v tem poročilu. To poročilu, poročilo pa vključuje tudi število drugih predlogov, ki niso tako dobri za potrošnike, naprimer. Uh, eh, lahko bi prišlo tudi do eh, motenj v letalskem prometu z dodeljevanjem teh slotov. In to si je treba na vsak način še ogledati in tudi finančne sankcije treba predvideti za družbo, ki se ne držijo tega dodeljevanja slotov. Zato sem proti, gospod Tenok. Eh, cilj tega, te uredbe je, da se eh, eh, zagotovi pravilno dodeljevanje slotov v eh, na letališčih, kjer prihaja do eh, preobremenitev, predvsem tudi za letališče v Londonu. Eh, in gre predvsem tudi za spodbujanje konkurenčnosti med operaterji in to je dobro. Razen tega poročilo pravi, da lahko družba, uh, obdrži 80, uh, eh, dodelje, do, 80 odstotkov dodeljenih slotov iz prejšnjega obdobja. Ampak bojimo se, da predvsem tudi uh, birokracija privede do napačnih rezultatov pri računanju teh slotov. In zato um, to potem povzroča dodatne administrativne stroške družbam, ki jih spet zaračunajo potnikom. In zato smo tudi glasovali proti temu poročilu. Uh, Sedaj pa je za besedo prosila naslednja gospa Doc. Hvala, gospod predsedujoči. Kot eh, eh poslanka Irske pozdravljam eh, predlog odbora k eh, uredbi, kar zadeva spremembo delovanja slotov in sicer to naj zagotovi eh, Eh, boljšo povezanost regionalnih letališč z glavnimi letališči. In to je zelo pomembno za nas. Ko smo, na primer, zgubili neposredne povezave s Hitrovom in Londonom in to seveda škodi um, blaginji na Irskem in zato je ta dostop še kako pomemben. Razen tega bi morali dati preference tudi majhnim družbam, to bi tudi povečalo neposredne naložbe in za Severno Irsko je to pomembno tudi za naše gospodarstvo. Hvala. In zadnja je gospa Basisku. Glasovala sem za to poročilo kajti verjamem, da je predlog komisije prvi korak eh, za izboljšanje učinkovitosti letališč. Zato eh, pomeni optimalno zagotavljanje dodeljevanja slotov eh, korak naprej. Torej gre predvsem za konsolidacijo mehanizmov in gre tudi za ustrezno izvajanje. Torej, eh, predvsem bo odvisno vse od izvajanja. Predvsem pa moramo tudi povečati konkurenčnost in zagotoviti pošteno konkurenco. To se lahko zgodi z povečanjem preglednosti postopka. Moramo poenostaviti ta postopek in ga tudi pojasniti. In mislim, da bi morali večjo pozornost eh, posvetiti tudi neodvisnosti operaterjev. In, uh, seveda je potrebna tudi ustrezna regulacija. Hvala. Sedaj pa gremo na poročilo gospoda Leichtfrieda o uvidbi s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije. Prvi, prva je zaprosila za besedo gospa Komi. Hvala, gospod predsedujoči. Izrekla sem se za poročilo uvid. Um, torej uredbe o uvedbi s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije. E, celoti podpiram to poročilo. Gre predvsem za to, da se e, lokalnim oblastem omogoči, da s takimi ukrepi zmanjšajo emisije hrupa. Gre predvsem za varstvo okolja in tudi boj proti podnebnim spremembam predvsem na področju onesnaženja s hrupom. Vedno več eh, je letališč in leta in to ima seveda tudi negativne posledice za zdravje, kar kažejo mednarodne študije. Tisti, ki živijo blizu eh, letališč, so izpostavljeni kemičnemu eh, onesnaženju, onesnaženju s hrupom in eh, eh, to je treba seveda izboljšati, tako da bo zagotovljena trajnost eh, teh letališč. Naslednje na vrsti je naslednje na vrsti gospod Zanoni. Torej, vedno večji hrup v povezavi z letališči, predvsem po noči, negativno vpliva na kakovost življenja skoraj 4 milijonov evropejcev, ki živijo blizu letališče. Ti državljani so uh, izpostavljeni akustičnemu, atmosferičnemu in kemičnemu onesnaženju. Uh, eh, hrup eh, zelo škodi zdravju in to so pokazale mednarodne znanstvene študije. Večina državljanov, ki potujejo, želijo imeti možnost, da bi imeli čim večjo izbiro pri le, letih. In seveda je letališče tudi pomemben dejavnik res, eh, regionalne rasti. In Evropski parlament mora ponuditi učinkovite rešitve. Eh, da se najde pravilno ravnovesje med tema dvema zahtevama, ki spokusto nasprotujeta. Tako kot je uh, torej odbor za okolje, pa je um, povedal, da ne smemo upoštevati samo ekonomskega vidika, gre tudi za zdravje. In zdravje tistih, ki živijo v bližini letališč, mora biti naš glavni cilj. Hvala, naslednje na vrsti gospod Benjan. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam komisije, kar zadeva uvedbo s hrupom povezanih omejitev, kajti mislim, da potrebujemo uravnotežen pristop in treba upoštevati eh, posledice hrupa za kakovost življenja, pa tudi komercialni vidik letalstva. Letalski sektor potrebuje tudi določeno gotovost za delovanje in ne more lokalna oblast eh, odrediti eh, prepovedi nočnega letenja. Eh, mislim, da teh, eh, takih odločitev ne moremo ni možno sprejeti, kajti tudi na plenarnem zasedanju smo to zavrnili. Mislim, da je treba predvsem eh, zmanjšati emisije hrupov pri tistih letalih, ki so najglasnejše, ampak na vsak način se moramo zavedati tudi pomena, pomena letališč za eh, Eh, posamezne regije. Naslednja na vrsti gospa Makovej. Yeah, ja, Madam McAvey, the... Torej- oh, I saw there was someone as Mr. Pennion. Okay. Thank you. Um, according to the inter- Hvala. V skladu z Mednarodno organizacijo za civilno letanstvo letalstvo bo pet milijonov ljudi obremenjenih s preveč hrupa z letališč in zato se moramo tega še posebej zavedati in eh, je treba pomagati ljudem, ki živijo blizu letališč. Moramo seveda upoštevati tudi ekonomske vidike tega vprašanja. Smo v času krize in stroškovna učinkovitost je ena, naj, ena glavnih eh, prioritet. Eh, zdravje in socialni vidiki pa so ravno tako pomembni, ki jih je treba prav tako upoštevati. Ne moremo napačno Eh, računati teh stroškov in zato mislim, da naj bi komisija izvedla obsežne študije in eh, v katerih se ogotovi, ali so take omejitve res tudi stroškovno učinkovit ukrep. Naslednja je na vrsti gospa Pjeti Kajnen, ampak jaz se spet ne vidim tu v dvorani in zato dajem besedo gospe Ford. Jaz sem glasovala proti uredbi o eh, teh omejitev, kajti vedno spet vidimo, da se sprejme odločitve na evropski ravni, ki bi jih bolje lahko sprejemali na nacionalni ali lokalni ravni. In s tem, da uvajamo uredbo, ki ni direktiva, eh, to otežuje državam članicam, da eh, bolj upoštevajo lokalne skrbi. Seveda moramo predvsem prisluhniti eh, tistim, ki živijo tam, kar zadeva hrup in druga onesnaženja. In seveda je treba izločiti stara, eh, glasna letala. In seveda tudi podpiram mednarodno sodelovanje znotraj EU pri uvajanju eh, manj glasnih in eh, okoljsko bolj prijaznih letal, ampak ne moremo pa tega zagotoviti z uredbo, kajti uredba velja za vse čisto enako v celi Evropski uniji. Sedaj pa ima besedo gospod Bielan. Hvala, gospod, proč, gospod eh, predsedujoči. Torej, eh, delovanje letališč povzroča seveda veliko hrupa in predvsem ljudje, ki živijo blizu letališč, trpijo zaradi tega hrupa. Lokalne oblasti in tudi inštitucije Evropske unije morajo zagotoviti učinkovite inštrumente za boj proti eh, takim negativnim učinkom delovanja letališč. Nekateri ukrepi so sicer upravičeni, ampak jaz sem torej, eh, da se to eh, omeji na področje delegiranih aktov, ne vem, zakaj bi eh, eh, določbe direktive zamenjali z uredbo. Mislim, da to ni pravilen postopek, predvsem, če si ogledamo zahteve za izbiro metode, ki naj se jo uporabi in sicer na osno. Eh, v zvezi z učinkom za zdravje. Mislim, da eh, gre pri tem pogosto tudi za subjektivne zadeve in zato sem glasoval proti temu poročilu. Na vrsti je na, naslednji na vrsti gospod Antonioci, ki pa ga ne vidim v dvorani in zato dam besedo gospod Doc. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Kot uh, poslanka iz, Norske, iz Severne Irske ne podpiram predloga komisije, kar zadeva uvedbo s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije. Torej, ta uh, Direktiva iz leta 2002 je omogočila, da smo na našem letališču uvedli strožje ukrepe, eh, kar zadeva emisijo hrupa. Ta uredba pa uh, bi negativno vplivala na tiste, ki živijo uh, eh, okrog Belfasta pri letališču. In to, eh, to je eh, okrožje, iz katerega prihajam in to bi škodilo predvsem eh, ljudem tam. In mislim, da je treba take omejitve eh, predvideti samo tam, kjer so res potrebne in tudi eh, je treba ugotoviti, ali so stroškovno učinkovite. Tu pa gre predvsem za letališče z velikim obsegom letov in eh, regionalna letališča s, eh, s tem ne bi bila eh, prizadeta. Hvala lepa. Gospod Doc je bila zadnja na seznamu obrazložitve glasovanj. Glede poročila gospoda Lajhfrida. Sedaj pa imamo še tri poročila, o katerih smo glasovali danes popovdne, vendar pa nimamo časa za to, da bi imeli obrazložitev glasovanj glede teh treh poročil. Kot sem na začetku že omenil, bomo preložili te obrazložitve do jutri po glasovanju. Zato bom sedaj prekinil zasedanje do 15. ure, ko bomo zasedanjem nadaljevali. Lahko pa se odločite, glede ob razložitve glasovanj, da podate pisno izjavo ali pa jo podate ustno jutri po glasovanju. Do 15. ure je glasovanje prekinjeno.